Na plenarnem zasedanju smo izrazili našo negotovost v zvezi z dramatičnim stanjem v Siriji. Eh, nekaj eh, tisoč kilometrov daleč od nas eh, Sirici trpijo in so žrtve neke igre, ki jih presega. In namesto, da bi zagotovili upanja, danes oddaljujemo vse možnosti za ta narod. Če v teh eh, tednih eh, napadi na Guto so povzročili več kot tisoč eh, mrtvih, otroci, invalidi, stari, na tisoče ranjenih živijo v nemogočih pogojih. Torej ta špirala nasilja eh, pravzaprav nas navdaja z brezupom eh, in humanitarne okoliščine znotraj enklave, ki je obkrožena, tvegajo, da se zelo hitro poslabšajo. Nove novice, ki prihajajo tamle, so res eh, grozljive vse, vsi, vse strani morajo prevzeti svoje odgovornosti, vključno ponavljam z um, poroki za um, tamkajšnje razmire. Noben interes in noben vzrok ne more utemeljevati tega barbarstva, tega pokola nedolžnih. In torej v vašem imenu in v imenu naše institucije uh, pozivam slovesno k izvajanju brez zamud resolucije varnostnega sveta Združenih narodov je nujno, da pride do prekinitve ognja, eh, sicer stalne prekinitve, nujno je, da se zagotovi zaščita civilistov in eh, zato, da ranjeni in bolni eh, se lahko evakuirajo in zato, da pomoč lahko pride do potrebnih. Nujno je, da pride do neke politične rešitve, ki naj, naj privede eh, v okviru eh, ženevskega procesa do neke rešitve. Vsi, ki imajo vpliv, morajo biti dejavni za to, da se ta pre, tragedija prekine. Človeštvo eh, je na zgubi v Siriji in torej ne smemo izgubiti tudi našega človeštva. Anke. Mislim, da to sporočilo iz Strasburga je lahko pozitivno sporočilo za uh, ljudi, ki uh, se znajdejo sredi tega ognja na eni strani, na drugi to so žrtve, so uh, neoboroženi in uh, ne morejo zapustiti uh, mesta. Ampak upamo, da tudi s tem sporočilom bomo lahko uh, sprožili uh, potek dogodkov v pravo smer. Tudi letos ob uh, spoštovanju pravic ženske želim izraziti eh, zavezanost parlamenta za zagotavljanje dejanske enakosti eh, spolov med ženskami in moškimi. To je eh, bitka našega stoletja, ampak smo še daleč od tega, da bi v njej zmagali. Podatki so jasni, razlike še vedno ustrajajo, prisotnost žensk na odgovornih položajih je še vedno nezadovoljiva in še vedno beležimo pomankanje študentk v določenih bolj strokovnih področjih in znanstvenih znanstvenih področjih, tako kot se še nadaljuje neenakost odgovornosti znotraj družine. Danes samo 24 odstotkov eh, menedžerjev je ženska in samo 4,6 odstotkov je um, um, predsednikov uprav. uprav. Uh, 655 milijonov žensk je zaposlenih eh, manj v primerjavi z moškimi. Mislim torej, da enako spolov ni samo vprašanje eh, civilno, civilnosti in civilizacije, ampak je to tudi v interesu naše družbe. Uh, Eh, v svetu dela ženske predstavljajo neprecenljivo vrednoto. Izključeno je bilo, da če bi izključili ženske iz s, pač proizvodnega sveta, stane 11.500 milijard eh, manj rasti od danes do leta 2025. To pomeni, to je eh, BDP Japonske, Nemčije in Združenega kraljestva. Doseči enako spolo v ključnih področjih dela od plač dalje je bistvenega pomembna pomena, zato zagotovimo več rasti in več zaposlitev v celotnem gospodarskem svetu. Zato, da bomo ustvarjali eh, službe, potrebujemo podjetnice, eh, poklicne delavke in eh, voditeljice na znanstvenem področju. To je kulturna preobrazba, ki bo sicer počasna in bo tirjala veliko časa, ampak to se že dogaja. V zadnjem letu je to bilo dokazano tudi preko boja proti stereotipom, kar zadeva žensko vlogo, kot dokazuje tudi kampanja MeToo zahvaljujem se eh, kolegicam Renke, Šrajne in Marta, ki so organizirali peticijo eh, z skoraj 130 tisoč podpisi v zvezi s tem, ki mi je bila izročena danes popovdne. Tudi funkcionari in eh, druge ženske in moški, ki so zaposleni v Evropskem parlamentu, so pripravili svojo peticijo za več kot tisoč podpisi. Srečal sem se z njimi v popovdanskih urah in sem prejel besedilo njihove peticije. Naj vas seznanim s tem, da danes zvečer um, torej, um, biro bo sprejel določene ukrepe za to, da se prepreči katerokoli vrsta nadeglovanja spolne narave znotraj naše institucije. Zahvaljujem se tudi eh, odboru FEM eh, v Evropskem parlamentu za neprecenljivo delo, ki ga upravlja v pomoč ženskam in pozdravljam tudi, eh, tudi eh, nagrado, ki jo je uvedla komisarka Gabriel v, na področju IKT. Eh, Eh, za ženske. Unija se mora boriti za pravo enakost med moškimi in ženskami, kajti ne bomo ustvarili boljšega sveta, če ne bomo prave vrednosti zagotovili ženskam in njihovim predanosti in njihovi, uh, njihovim uh, stremljenjem, to ni boj pro, žensk proti moškim, moramo se boriti skupaj, moški in ženske dan za dnem, imamo še veliko poti pred nami, ampak vsi smo odločni in mislim, da je to verjetno najboljša popotnica Evropskega parlamenta za državljane in državljanke ob priložnosti 8. Eh, marca. Thank you. La seduta è aperta. Zasedanje se začenja. Gospod Marija, si zaprosil za besedo. Gospod predsednik, epi dvodeka imeres sinehizete i paranomi kratisi. Že deset dni uh, sta dva vojaka eh, zajeta v Adrianopolisu v Turčiji. To je nezakonito, to je nekaj, kar je močno prizadelo javnost v Grči. Včeraj je prišlo do eh, demonstracije in starši teh dveh eh, vojakov so bili tudi prisotni. Torej pozivam vse vas in tudi vas, predsednik, naj z enim glasom tu iz Evropskega parlamenta naj se zahteva od turške oblasti takošnjo izvedenje izpustitev, osvoboditev teh dveh grških vojakov, ki sta nezakonito zadržana v eh, zaporih eh, v Turčiji, v kraju Andrianopolis. Zato bi zaprosil za vašo podporo. Eh, to pričakujejo vsi starši, javnost in ta dva grška vojaka, ki sta zadržana nezakonito. Hvala. Hvala lepa, spremljal bom a, ta dogodek osebno in zaprosil turškega veleposlanika za a, dodatne informacije. Gospod Golniš, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da eh, smo zelo pozorno spremljali to, kar ste povedali v zvezi z enakostjo moških in žensk in proti spolnemu nadlegovanju. Eh, Željo, glede na to, da ste omenjali tudi vprašanje zaposlenih v tem parlamentu, bi želel opozoriti na nek eh, zadevo, ki je zelo zaskrbljujoča. Francoski uradnik pri generalnem sekretarjatu je podal določene hude izjave, morda neutemeljene, eh, ampak eh, proti določenim eh, uradnikom v tem parlamentu, ki jih ne bom imenoval in mislim torej, da sporočilo, ki je bilo naslovljeno na vse poslance in poslanke, je bilo potem izbrisano strani administracije tega parlamenta. To je absolutno nesprejemljivo, to je hudo poseganje v našo osebno elektronsko pošto. E, imamo vse podatke za vas, so na voljo in mislim, da moramo pozorno spremljati e, ka, to, kar je bilo povedano. Verjetno te izjave tega francoskega uradnika so bile neutemeljene, ampak e, glede na to, da e, je prišlo do e, pač pozivanja k temu, da se odzove nekih visokih uradnikov tega parlamenta, mislim, da bi bilo potrebno to storiti. Torej je nesprejemljivo, da se izračunajo računalnikov vseh poslancev eh, zbrišejo določeni podatki in eh, da se torej vanje posega. Mislim, da je treba biti pozorni na to. Hvala. Hvala lepa, gospod Golniš. Bomo preverili to, kar ste ravno kar izjavili. Prosil bi vas, da mi posredujete vso dokumentacijo, s katero razpolagate in bomo uh, pač preverili zadevo. Uh, gospa Miranda, predsednik Tajani, eh, torej na podlagi sedmega člena tega poslovnika bi vas eh, pozvala k temu, da se obrnete na španske oblasti, zato da pač eh, upoštevate sedanje stanje poslanca Pujola Junkerasa, ki je trenutno politični ujetnik. Hvala lepa, tudi to bomo preverili, gospod Jurek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 V zvezi z eh, neko uh, mojstrovino, ki je tukaj izobešena, ki nosi naslov Dolorosa in ki uh, pač krši uh, tudi uh, določene prepričanja, uh, religiozna, verska prepričanja nekaterih uh, med nami. E, gre za uh, nekaj, kar nas ponižuje in bi vas želeli na to opozoriti. Uh, Eh, torej eh, sicer eh, lahko nas ponižujejo, ampak ne smemo poniževati tiste, ki jo najbolj ljubimo, to je Devica Marija. Približuje se eh, velika noč in uh, moramo se spomniti na vse to, kar se je dogodilo. Uh, podal sem podoben poziv tudi pred tem in bi vas poznal temu, naj spoštujemo uh, našo vjeroizpovedi, naša prepričanja. Hvala lepa. Gospod Liturgajc. Hvala lepa, gospod Tajani. Hvala, predsednik. Naj opozorim gospod Mirando, da v Španiji ni a, eh, a, eh, političnih ujetnikov. Imamo zločince in golpiste kot a, eh, gospod, ki ste ga vi omenjali. To je treba imeti v mislih. Torej, a, to so a, pravzaprav tisti, ki želijo izvesti državni udar. To niso nikakršni politični zaporniki v demokraciji, kot je španska. Bene, procediamo con i lavori. Hvala lepa, nadaljujemo s tem zapisnik. Eh,